Allora riprendiamo. Torej nadaljujemo. Skupina ID in pa nepovezani poslanci so mi posredovali nekatere spremembe glede imenovanj v delegacije. Te spremembo bodo vključene v zapisnik današnjega zasedanja in stopajo v veljavo z tem obvestilom. Sedaj pa bomo pričeli z glasovanjem. Poročilo Howard, predlog spremembe proračuna. Številka ena, enotno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo poročilo Howard. Predlog spremembe proračuna številka 2 besedo dajem poročevalcu. Za dve minuti, izvolite. Ga ni. Gospod predsedujoči, najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v senci in pa sekretarjatu za vso pomoč pri pripravi tega poročila. Kratek bom, ampak pomembno je, da to povem ta sprememba proračuna številka dve nekoliko odstopa od običajnega postopka. Gre za eh, zadnji dogovor glede proračuna za leto 2019, ki je bil izpogajan med eh, svetom in parlamentom decembra lani. Sporazum je bil ta, da naj bi bil ta predlog predstavljen kot sprememba proračuna za leto 2019. Torej na ta način bomo okrepili dva programa, ki močno odsevata dodatno, dodano vrednost Evropske unije. Gre za programa obzorje 2020 in Erasmus. 20 dodatnih milijonov za Erasmus plus in 18 milijonov za obzorje 2020. Ta sredstva bodo vložena v raziskave, ki jih bomo uporabili v boju proti podnebnim spremembam. Ta poteza kaže, da lahko skupaj dosežemo več, kot bi lahko, lahko katerakoli država članica dosegla sama. Hvala lepa za podporo. Grazie. E- Najlepša hvala. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Murešan. Glede uporabe Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji. Enotno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Howard, predlog spremembe proračuna številka 3. Enotno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Zonka. Poraba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, enotno glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj predloge resolucije glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Četrti člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, po imensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. člen v dveh delih, prvi del poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprej je to drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprej je to 14. člen v dveh delih, prvi del, kdo je da, za, proti, vzdržani? Sprej je to drugi del, za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Člen 17. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Člen 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava A v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava D, prvi del, kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava K, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In uvodna izjava N, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. Medtem ko čakamo na obrazložitve glasovanja, prekinjamo zasedanje za nekaj minut. kolegi nadaljujemo z zasedanjem in obrazložitvami glasov prosim kolege ki ne želijo sodelovati da zapustijo dvorano dragi kolegi nadaljevati moramo z obrazložitvami glasovanja prosim vse tiste, ki ne želite sodelovati v tej razpravi, da zapustite polkrožno dvorano, s tem boste izkazali spoštovanje kolegom. Dear colleagues, I kindly ask you again. Dragi kolegi, ponovno vas prijazno prosim, da zapustite polkrožno dvorano, če ne želite sodelovati v razpravi o obrazložitvah glasovanja. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Nadaljujemo z obrazložitvami glasovanja. Resolucija glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Najprej dobi besedo gospa Kirton Darling za minuto. Izvolite. la collega Kirsten Darling rinuncia al tempo di parola, procediamo quindi. Kolegica Kirsten Darling ne želi govoriti, torej bomo nadaljevali s kolegom Vondro. Za minuto izvolite. Well, kolega Vondra does not work. It does not work. Sistem ne deluje. Ali deluje? Ja, odlično. glasoval sem proti. Kaj ti mislim, da bi si morali zapomniti, da potrebujemo prihodne odnose z Združenim kraljestvom in da zato ne potrebujemo konflikta. Ne moramo prisiliti vlado Združenega kraljestva v dogovor, ki so ga že trikrat zavrnili. V Čehoslovaški smo imeli uspešen, uspešno razdelitev države na dva dela in mislim, da bi morali poskrbeti tudi za ustrezen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ne želimo konflikta ali vojne. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo gospa Šojdrova za minuto. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, prihajam iz iste države kot kolega Vondra. Kljub temu pa sem glasovala za resolucijo. Ravno zaradi tega, ker spoštujem eh, resolucijo parlamenta Združenega kraljestva, ki pravi, da Združeno kraljestvo ne sme zapustiti Evropske unije brez dogovora. Mislim, da se je Evropski parlament na to ustrezno odzval predlagamo preložitev, če dogovor ne bo sklenjen do zastavljenega roka. Nič ne useljujemo Združenemu kraljestvu, ne useljujemo jim eh, našega dogovora. To je dogovora, ki ga je podpisala takratna predsednica vlade eh, Združenega kraljestva. Lahko vložijo predloge sprememb ampak eh, predsednik vlade ni predlagal nobenih sprememb. Evropska unija je pokazala veliko potrpežljivosti, ravno tako kot naš eh, glavni pogajalec, eh, gospod Barnier. Ogledali si bomo spremembe, če jih bo Združeno kraljestvo predlagalo. Najlepša hvala, kolegica. Sedaj pa dobi besedo gospa Porit za minuto. Izvolite. Mikrofon se ni vključil.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 Podprla sem to resolucijo danes, ampak ne zaradi tega, ker si želim, eh, da bi bil dogovor tudi izveden, kajti izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije bi bil uničujoč za vse. Vendar pa ta resolucija omogoča preložitev eh, roka in to bi omogočilo Združenemu kraljestvu organizacijo splošnih volitev. Rada bi se zahvalila proevropejcem povsod v eh, tem parlamentu, ki nam še zmeraj izkazujejo solidarnost. Na drugi strani imamo nevarno populistično gonjo eh, osebe na drugi strani eh, te dvorane, ki sem hodi samo zato, da prejme plačo in pa dodatke. Nažalost, tudi eh, Downing Street 10 sedaj ne deluje v nacionalnem interesu. Srečo pa se je razvilo proevropsko gibanje v Združenem kraljestvu. Vsem proevropskim kolegom, ki predstavljati večino v tem parlamentu, pa bi rada povedala, da moramo sodelovati, da bi poraz, porazili nacionaliste in populiste. Ti nikakor ne smejo zmagati. Kolegi, vi rikjama rispetto dei. Kolegi, naj vas spomnim, da se morate držati časa za govor. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Patten za minuto. Against, uh, Jaz sem glasoval proti uh, resoluciji imperija gospoda Ferhofštata. Zakaj? Ker verjamem v preprost uh, Brexit. 80 odstotkov eh, prebivalcev Midlands je volilo za to, da zapustimo eh, Evropsko unijo. 60 odstotkov jih je glasovalo v drugih regijah. V zadnjih treh urah sem tukaj v Evropskem parlamentu poslušal različne poslance, ki so tem ljudem dejali, da takrat niso vedeli, kaj počnejo. Rekli so jim, da morajo poslušati Evropsko unijo in šele, ko se bodo strinjali za to inštitucijo, Eh, bodo imeli občutek demokracije. Gospod Barnier je povsem jasno povedal, da ne glede na to, kakšen bo podporni mehanizem, bega iz eh, carinske unije ni. Britansko demokracijo je potrebno spoštovati, čas je, da zapustimo Evropsko unijo, čas je za preprost res. Najlepša hvala. Sedaj. Ta je pa gospod Huk za minuto. Najlepša hvala. Podprl sem to resolucijo danes, kaj te gre za spoštovanje odločitve eh, Združenega kraljestva in zato, ker ta resolucija omogoča preložitev. Uh, in uh, sicer v skladu za členom 50. Mislim, da se bo to tudi zgodilo zaradi tega, ker uh, Johnson nima večine v Združenem kraljestvu. Referendum leta 2016 eh, je potekal na osnovi številnih dezinformacij. Na podlagi laži, da se bo Turčija pridružila Evropski uniji. Turških poslancev tukaj ni. Johnson je dejal, da bo vse skupaj lažje in da bo zaradi tega Združeno kraljestvo v boljšem položaju. Eh, vendar pa sedaj vidimo, da temu ni tako. Eh, Združeno kraljestvo leta 2019 je povsem drugačna država. Nihče ni glasoval za to, da bi nam primankovalo hrane ali zdravil. Veliko lahko eh, storimo in veliko je boljših odločitev od Brexita. Smo velika država in pomembna država in ta Brexit bomo pustili za nami. Najlepša hvala, gospa Birder, za minuto. Danes sem glasovala za eh, resolucijo Evropskega parlamenta eh, o brexitu. Ni mi všeč eh, dogovor predsednice, nekdanje predsednice vlade Mejeve. In tudi mi ni všeč Brexit, ampak Johnson se z njim igra za to, da bi rešil lastno stranko. Volilci pa želijo, da bi Brexit zaustavili. Joe Swinson in liberalni demokrati smo zavezani eh, cilju, da zaustavimo Brexit. Hm, ko bomo izvoljeni, eh, bomo eh, uporabili člen 50. Želimo ostati v Evropski uniji. tisti eh, državljani, ki so se odločili, da bodo eh, živeli drugje, eh, morajo imeti pravico, da to počnejo tudi v prihodnosti. Državljanstvo je pravica in ne smemo dovoliti, da bi se zgodilo to, kar sedaj napovedujejo v Združenem kraljestvu. Sem liberalna demokratka in zmeraj počnem tisto, kar je najbolje za Združeno kraljestvo in pa Evropsko unijo lahko glasujemo o dogovoru ali pa ostanemo in uživamo vse prednosti polnopravnega članstva Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo kolegica Gibson. Najlepša hvala. Glasovala sem za to resolucijo in pozvala tudi parlament k podpori tej resoluciji. Ne podpiram nobenega dogovora o brexitu z dogovorom ali pa brez dogovora, mislim, da bo Brexit slab za Združeno kraljestvo in pa za Evropsko unijo. In še naprej si bom prizadevala za to, da Brexit zaustavim. Ampak eh, ta resolucija je pomembna zaradi tega, ker poudarja, da je parlament eh, Združenega kraljestva zahteval od eh, predsednika, da mora prositi Evropsko unijo za eh, preložitev roka za izstop. Boris Johnson ne deluje v interesu britanskih državljanov, zaprl je eh, parlament in želi, eh, da bi prišlo do brexita, ne glede na posledice. Deluje kot diktator in potrebujemo čas, da ga porazimo v demokratičnem procesu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Howard za minuto. Ja, to ni bil načrt, ali ne? Namesto vseh velikih načrtov nam ponujajo preživetje, namesto najboljše trgovinske pogodbe se pogajamo iz najšipkejšega možnega položaja, govorimo o izstopu brez dogovora. E, namesto novo pridobljene suverenosti, ki je pravzaprav nismo nikoli e, izgubili, imamo nova pravila, v katerih ne moremo e, sodelovati. Eh, tržna dinamika pa nam bo narekovala, kaj početi. Tržni delež upada, eh, vrednost funta eh, se znižuje, državljani imajo vedno manj pravic in to je ta brexit, ne tisto, kar so nam obljubljali. Kmalo bomo ugotovili, da nacionalna suverenost v modernem svetu ima veliko omejitev. Veliko smo slišali o demokraciji, ampak brez prevzema odgovornosti demokracija nič ne pomaga. In uh, odnesite te lažne obljube nazaj uh, britanskim državljanom in jim dovolite, da se še enkrat odločijo o resničnem brexitu. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Hever. No, po uh, tem nerealističnem uh, prispevku naj povem, da Nigel Farage zmeraj govori za večino v moji državi, ki je za Brexit. Vi pravite, da eh, Brexit obžalujete, ampak britanski državljani se z vami ne strinjate, kaj ti pogledajte naokoli. Največja stranka v tem parlamentu je stranka, ki je za Brexit in mi smo tukaj in skrbimo za to, da bodo državljani zastopani. Pravite, da mora biti dogovor uravnotežen. E, stranka, e, ki je za Brexit, je jasno povedala, zakaj je ta dogovor slab za Združeno kraljestvo in sedaj se e, borimo za čim hitrejši Brexit vlada je trenutno zelo šipka, premagali smo vas že na preteklih volitvah in premagali vas bomo tudi v prihodnosti in odpeljali bomo državo iz Evropske unije. Najlepša hvala. Gospa Ničinga za minuto. Najprej bi se rada zahvalila tej čudoviti demokratični inštituciji za podporo Združenemu kraljestvu in za potrpežljivost eh, pri novem podaljšanju člena 50. Brexit brez dogovora bi bil uničujoč za številne državljane Združenega kraljestva in pa Evropske unije. Največje tveganje je tveganje za najrevnejše, še prav posebej za tiste, eh, ki so odvisni od zdravil, ki jih uvažamo iz Evropske unije. Zdravje številnih državljanov je odvisno od eh, uvoza, nemotenega uvoza zdravil iz Evropske unije. Nihče nam ne more zagotoviti, da bodo eh, ta zdravila lahko prispela v Združenem kraljestvu tudi v prometnem kaosu, ki bo zavladal po brexitu brez dogovora. Ampak vlada vseeno razmišlja, da bi namerno ogrozila te ranljive državljane in to je zares šokantno. Preprečiti moramo to tveganje. In to je vodilo eh, poslance v eh, parlamentu Združenega kraljestva in tukaj, eh, da dovolimo podaljšanje člena 50. Nihče ni glasoval za to, da ne bi imeli nujno potrebnih zdravil v Brexitu. Vsak dogovor o Brexitu bo imel negativne posledice za državljane Združenega kraljestva. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Dobni, za minuto izvolite, beseda je vaša. Eh, ja, najprej bi rad rekel, da me veseli, da so britanski poslanci prišli glasovati po razpravi, ki pa so bili tekom celotne razprave. Slišali smo veliko laži, eh, obrekovanj eh, in napačnega tolmačenja. Eh, in potem smo slišali tudi lažne navedbe, da imamo v Združenem kraljestvu diktatorje, ampak diktatori ne ponujajo organizacije eh, volitev ali jih ponujajo. Ampak volitev si ne želite zaradi tega, ker veste, da bo Korbin izgubil v številnih regijah Združenega kraljestva. Vemo, kakšno zmedo je Korbin eh, povzročil. Eh, ko je šlo za sindikate. Korbinu ni mar za britanske državljane. Temu parlamentu ni mar za glas eh, britanskega naroda. Ta parlament ne zastopa eh, britanskega naroda in eh, nikakor ne boste zaustavili več kot 70 milijonov britanskih državljanov, ki želijo zapustiti Evropsko unijo. Odhajamo. Nasvidenje. Oh, vah. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Palmer za minuto. Hvala lepa, gospod podpredsedujoči. Naj povem, kakšna je dejanska situacija. Ta resolucija govori o pravicah državljanov Evropske unije v Združenem kraljestvu. Usramoto nam je, kako ravnamo z temi državljani. To je usramoto moji državi, državi, ki jo ljubim, eh, ki jo ljubijo tudi eh, državljani Evropske unije, ki eh, pri nas živijo, plačujejo davke, so vzpostavili svoje podjetje v Združenem kraljestvu, zaslužijo si več kot pa status, ki ga sedaj predlaga Združeno kraljestvo. To, da je moje sporočilo državljanom Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu, in ki jih s ponosom zastopam, je, da je moja država boljša od države, ki jo vidijo v tem trenutku in da si zaslužijo več. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Brofi za minuto. Hvala, podprla sem to resolucijo, ampak ne želim si Brexita v nobenem primeru. Eh, sama sem delala v zdravstvu več kot dve desetletji in zame je ena ključnih točk te resoluciji tista, ki govori o eh, socialnih eh, nadomestilih in pa zdravstvenih vidikih. Številni Evropejci, ki so v Združenem kraljestvu, so ogroženi. Enajst odstotkov ljudi, ki delajo v nacionalnem zdravstvenem sistemu, je iz Evrope, so državljani Evropske unije in ti so zdaj ogroženi. Zelo jih skrbi, kaj se bo z njimi zgodilo, če bo prišlo do Brexita. Ta negotovost eh, je zelo velika. Eh, poleg tega jih eh, skrbijo tudi socialna nadomestila. Ta resolucija pa je dobra, ponuja zagotovila tem ljudem, državljanom EU, da bodo njihove pravice ostale prva prioriteta za EU. Hvala. Zdaj pa gospod, eh, oziroma gospa Bunting. Hvala. To je najtežje glasovanje, pri katerem sem sodelovala. Pozdravila sem zavezanost, eh, Evropskega parlamenta podaljšanju petdesetega člena, ampak vsak dogovor o izstopu, eh, mora iti nazaj k ljudem, oni se morajo odločiti. Eh, mislim, da bi potrebovali nov referendum in eh, na tem referendumu bi tudi dobili glasove, da zaustavimo brexit. Zato, ker tokrat bodo sodelovali tudi mladi. Mladi v Združenem kraljestvu so jezni. Tri četrtine mladih ki so bili leta 2016 premladi za glasovanje, so zdaj dosegli polnoletnost in lahko volijo. Prosim, eh, v vseh državah Evropske unije obrnite se na svoje vlade, prosite za podaljšanje 50. člena in dajte eh, mladini iz Združenega kraljestva priložnost, da se odločijo o svoji prihodnosti. Hvala. Zdaj pa. Hvala. Rad bi razložil, zakaj sem podprl to, eh, resolucijo, ki podpira sporazum, ki je že bil izpogajan med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, ampak potem se je ustavil v britanskem parlamentu. Ta resolucija odpira, odpr, eh, odpira tudi možnosti, da bi Združeno kraljestvo še enkrat na referendumu spremenilo svoje stališče ali pa bi stališče spremenilo z novo vlado. Poleg tega se omenja tudi možnost podaljšanja 50. člena, da Združeno kraljestvo razmisli o svojem stališču. Brexit brez dogovora bi bil katastrofalen za britanske kmete. 97 eh, odstotkov kmetijskih proizvodov se izvaža v Evropsko unijo. Eh, veliko eh, žitaric izvozimo, živil in pa govedine. In če bi izgubili ta trg, to gotovo ne bi bilo v interesu mojih voljivcev. Zato je moja prva dolžnost, da preprečim brexit brez dogovora. Potem pa bom skušal tudi uh, zagotoviti um, članstvo Britanije v Evropski uniji. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Davis. Za eno minuto izvolite. Sam sploh ne želim brexita, tudi z dogovorom ne. Želim ustaviti brexit. In tukaj v parlamentu se zauzemamo za Eh, evropske vrednote, ki pa so tudi liberalne britanske vrednote. Mi smo za gospodarstvo, ki koristi vsem, potem smo za okoljske standarde, ki ščitijo vse. Ne želim, da bi moja država bila izključena iz odločanja o pravilih eh, na tem kontinentu. Ne želim, da moja država, da se obrne stran od izzivov, ki so pred to celino. Želim, da smo v središču Evropske unije. Želim, da smo voditelji in ne. Eh, tisti, ki bežijo stran. Treba je prepovedati brexit. You, mille. Hvala. Hvala. Adesso la parola. Besedo zdaj dobi gospod Adžius Saliba za eno minuto. No, rok za brexit eh, se bliža. In obstaja možnost, da bo prišlo do brexita brez dogovora. To postaja žalostna resničnost. E, če ne bi bilo dogovora, bi bila to katastrofa in te katastrofe se moramo, e, tej katastrofi se moramo izogniti. E, poleg tega se negotovost povečuje iz ure v uro in naša dolžnost je, da zaščitimo pravice Eh, državljanov Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu in pa Britancev, ki živijo v EU. Trdi brexit eh, bi bil zelo škodljiv za podjetja, ogrozil bi številna delovna mesta. In eh, to bi se zgodilo tako v Združenem kraljestvu kot v EU. Mi moramo pomagati delavcem in podjetjem in zagotoviti, da je breme, ki jih bo prizadelo, čim manjše. Poleg tega, Eh, mislim, da bi brexit brez dogovora prinesel hude posledice tudi eh, na Irskem oziroma na meji med Irsko in Severno Irsko. Zato eh, se moramo še naprej truditi za to, da bomo imeli konstruktiven dialog in da se izognemo brexitu brez dogovora. To prizadevanje mora preseči strankarske razlike. Hvala. Mm. Gospod Damiža dobi besedo. Thank you. Um, sam sem podjetnik in ne morem razumeti, zakaj bi se katerikoli podjetnik odrekel trgu, uh, kjer živi petsto milijonov prebivalcev. Um, to je zelo dostopen trg za vse nas. Uh, sam sem ustanovil podjetje. V petih letih smo dosegli eh, prometa za milijardo dolarjev in mi trgujemo s 300 milijoni ljudi oziroma delujemo na trgu s 300 milijoni ljudi. Če bi pa prodajali samo v Združenem kraljestvu, pa sploh ne bi pokrili vseh svojih stroškov. Kaj bodo torej podjetniki naredili, če pride do brexita? svoje pisarne bodo odprli v Dublinu, Amsterdamu in eh, svoje poslovne dejavnosti prenesli v ta mesta. Ali si tega želimo? You, mille, parola... Hvala. Gospa Vovden je naslednja, izvolite. Gospod Peten očitno ne razume, da 62 odstotkov uh, eh, voljivcev ni isto kot 62 odstotkov prebivalcev. Spet se laže. Uh, In naša vlada že ve nekaj o tem, kako se ločuje družine. Eh, Evropa je eh, družina narodov in držav. In eh, brexit brez dogovora bi povzročil veliko škodo v tej družini. Razdelil bo evropsko družino narodov in mislim, da tudi britansko družino. Sama sem se rodila v Britaniji, živela na škotskem in se počutim članica dveh družin, britanske in evropske družine. Ehm, naša britanska eh, družina je stara 280 let. Poleg tega eh, se bodo kršile pravice škotov, pravice Severne Irske. Britanci so večkrat eh, skušali že omejiti pravice škotske in očitno se to dogaja še naprej. Hvala. Gospa Riči, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Sama sem podprla eh, resolucijo eh, drugega decembra bo sporozum iz Belfasta praznoval 20-letnico. Eh, in eh, jamstvo za to je Evropska unija. V soboto bo tudi eh, dan miru, mednarodni dan miru, ampak sama se bojim za mir. Zato, ker je bilo v kampanji za izstop ogromno laži in izstop lahko povzroči veliko škodo. Nigel Farage je preprosto človek, ki mu ni mar. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Keli za eno minuto. Ne, oprostite, moja napaka, gospod Polčak je na vrsti za eno minuto, izvolite. Hvala. Rad bi pokomentiral glasovanje, ki se je ravno kar odvilo. Seveda spoštujem to, kako so glasovali Britanci na referendumu o brexitu. Eh, hkrati pa cenim tudi to resolucijo, ki omogoča tudi preložitev roka za brexit. Eh, istočasno pa moramo upoštevati tudi odločitev Evropskega sodišča, da lahko eh, prekličemo, enostransko prekličemo 50. člen. Zame je ključnega pomena, da se zaščitijo pravice evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu, ne želimo pa Eh, niti ogroziti mirnega sobivanja ljudi eh, dveh narodov oziroma dveh držav na Irskem otoku. To res cenim in podpiram v resoluciji. Rad bi se pa tudi odzval na to, kar pravijo ljudje v stranki za Brexit. Oni so ta mesta dobili samo zaradi evropskega glasovalnega sistema. Hvala. Gospod Keli dobi besedo za eno minuto. Izvolite. Hvala. Zelo vesel sem bil, da sem lahko sodeloval eh, v tej razpravi eh, v zvezi z Brexitom. Veliko poslancev je eh, razložilo, zakaj podpirajo resolucijo. Razložili so tudi, Irsko varovalo, eh, razložili so, zakaj podpirajo sporazum velikonočnega petka in zakaj je tako pomembno, da ga zaščitimo. Med glasovanjem je 544 ljudi glasovalo za eh, resolucijo. To je velika večina. Vesel sem bil tudi, da sem slišal to, da so poslanci pripravljeni dati možnost podaljšanja eh, roka. Eh, če bi eh, si naprimer Boris Johnson želel te možnosti. Mislim, da je to velik dan za Evropsko unijo. Hvala. Hvala. Gospod Hanen dobi besedo. Hvala. Mogoče niso kolegi imeli eh, namena, ampak mislim, da so s to razpravo tudi eh, ogrozili brexit z dogovorom. Eh, imamo eh, različne mehanizme, imamo tudi račun 39 milijonov, ki jih moramo plačati. To smo vse sprejeli, ampak ne sprejemamo pa irskega varovala. In ta hiša je s tem, da ustraja pri tem, pravzaprav onemogočila eh, prijateljski izstop eh, Združenega kraljestva. Imamo krizo Brexita. Ampak eh, Brexita pravzaprav sploh še ni, ni se še zgodil. Do krize je prišlo zato, ker se zavrača tukaj opozicija naših parlamentarcev, ko gre za irsko varovalo. In

E eh, Hvala. Sama sem se iz Nemčije preselila, eh, v Združeno kraljestvo pred dvajsetimi leti in takrat sem prišla v globalno Veliko Britanijo, ki me je sprejela z odprtimi rokami. Eh, britansko članstvo v v Evropski uniji mi je omogočilo, številna zagotovila, da si ustvarim življenje v državi, ki jo imam rada. Ampak tri milijoni evropskih državljanov v Združenem kraljestvu se danes soočajo z veliko negotovostjo. Boris Johnson je obljubil, da eh, jim Brexit ne bo škodil, ampak to obljubo je že prelomil, kot še številne druge. Mm, schema, ki jo predlaga, eh, eh, ni ustrezna. Številni tehnični problemi obstajajo v zvezi s tem in najbolj ranljivi ljudje niso prišli do tega, do česar so upravičeni. Potrebovali bi sistem, kjer se ljudje preprosto lahko registrirajo, ne pa, tam, ne pa sistema, kjer morajo poiskati številne stare dokumente, da se lahko registrirajo. Če se to ne bo uredilo, bomo priča zelo hudemu škandalu in zato sem tudi podprla resolucijo. Moramo pa se soočiti z dejstvom, da je edini način, kako bomo zagotovili pravice državljanov, ta, da Brexit preprosto zaustavimo. Tank. Hvala. S tem je razprave konec. Danes eh, sem se. Eh, pa eh, eh, se čutil kot eh, predsednik britanskega parlamenta, glede na to, koliko britanskih poslancev je spregovorilo. Sedaj je premor do 15. ure.